Diamo inizio alla commissione? Predlagam, da začnemo. Sejo. Maria, ordine Maria. Everybody take a seat. Bene, buon, buon pomeriggio. Dober dan. Začenjamo sejo. Dobrodošli. Najprej sprejetje dnevnega reda. Eh, prišlo je do manjše spremembe, kar zadeva deseto točko, zaščita živali med prevozom, je v Cevoski podpredsednik in tudi poročevalci v senci so mnenja, da potrebujo več časa za obravnavo kompromisnih predlogov. Ta točka, to je deseta točka na dnevnem redu, poročilo Vojčehovski, uh, Eh, bomo predstavili na 18. in 19. september. Če nihče ne nasprotuje, je s tem dnevni red sprejet. Razen tega želim obvestiti koordinatorja, da če nam bo uspelo danes hitro obravnavati predvidene točke, da bomo ob koncu današnjega dne imeli tudi sestane koordinatorjev. S tem bomo prihranili čas, kajti jutri. Eh, imamo tudi še kar nekaj točk na dnevnem redu. Razen tega vas želim obvestiti, da se današnja seja tolmači vse jezike, uradne jezike. Potem uh, zapisnik, torej če nihče ne nasprotuje, je zapisnik sprejet in sicer za 14. maj in uh, eh, 30. in 31. maj. Da našnja seja se prenaša neposredno po spletu. Razen tega vas želim obvestiti, da je bilo uloženih 610 amandmajev predlogov sprememb v zvezi z dosjejem o neposrednih plačilih in 540 o v ureditbi o enotni skupni ureditvi trga. Torej, tu smo že nad številko tisoč. Upam, da nam bo uspelo to številko malo omejiti. Razen tega vas želim opozoriti, da. E, torej, vas želim opozoriti na obvestilo, ki vam jo je poslal sekretarjat o načinu ulaganja predlogov sprememb v zvezi z reformo skupne kmetijske politike. Razen tega prisrčno pozdravljam med nami parlamentarno delegacijo Nove Zelandije ki jo vodi Lockwood Smith, predsednik predstavniškega doma. Prisrčno dobrodošli v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Prisrčna dobrodošlica prijateljem iz Nove Zelandije. In želim se zahvaliti eh, in pozdraviti tudi obiskovalce iz italijanske regije Toskane. Prisrčno dobrodošli. Sedaj pa smo že pri četrti točki. Umisno poročilo v interesu dosiganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira kolegice in kolegi. Kot veste, pogajanja o večletnem finančnem okviru so ključnega pomena za skupno kmetijsko politiko in tudi za predloge reform, s katerimi se ukvarjamo. Želim vas obvestiti, da je pred desetimi dnevi Evropski svet imel eh, razpravo o pogojavski škatli, ki jo je predstavilo dansko predsedstvo. Pri sklepih sveta pa še niso bili, bile predložene konkretne številke o prihodnem finančnem okviru. Vendar naše mnenje, mnenje, ki ga obravnavamo danes, nudi možnost predvsem z postopkovnega vidika in želimo predvsem podkrepiti eh, to, da si naš odbor želi, da ostanemo pri sedanjih številkah za kmetijsko politiko v prihodnem večletnem finančnem okviru. Za nas predstavlja to mnenje možnost, da ponovno potrdimo to voljo parlamenta. Želim vas obvestiti o tem, da je izhodišče za mnenje, ki sem ga pripravil, eh, stališče parlamenta v resolucijah 8. 8. junija 2011, tako imenovano poročilo Sure in z dni 23. junija 2011, to je poročilo DESA. V obeh poročilih, tako v odboru Sure, kot tudi v našem poročilu DES, parlament jasno zahteva, da moramo ohraniti proračun za kmetijsko politiko vsaj na tisti ravni, kjer je danes. In sicer v realnih številkah. In zato bo naše mnenje in naše stališče ostalo takšno, kot je. Pozdravljam predstavnika komisije, mislim, da sem tu videl eh, direktorja Mügleja. Torej, če so še kakšni predlogi sprememb uh, v zvezi s tem mnenjem, potem jih je treba predložiti do 4. septembra. Torej, do 4. septembra in tu sem sedaj gledal na Giovannija Lavijo, ki mi je to potrdil in pač, kot rečeno, želimo izraziti svojo željo in odločenost, da ostanejo številke za proračun. Že nekateri so se prijavili za razpravo Esterdelang in Lavija in potem bo dobil besedo tudi direktor Mugle, najprej Ester in potem Giovanni. Ja, dank u, dank u wel, voorzitter. En ik wil... Voilà. gospod predsednik, hvala tudi za delovni dokument, ki smo ga prejeli. Mislim, da govorim v imenu celotne skupine ELS kot poročevalka v Senci. Mi ostajamo pri stolišču iz eh, odbora Sure in mislim, da je zelo dobro, da v delovnem dokumentu jasno povdarjate, da to, kar komisija označuje kot zamrznitev, pomeni zmanjšanje za 10 odstotkov. Sedaj smo ravno v sredini pogajanj o tem, kako bolje porazdeliti proračun, če bodo eh, zneski nižji in če, kako po, bo zgledala boljša bolj pravična porazdelitev po državah članicah. In razen tega eh, moramo se odločiti tudi, kakšno bo naše stališče, če ne bomo uspešni. Seveda ostajamo pri tem poročilu Sure, ampak v bistvu ne moremo videti v to kristalno kroglo in kaj se bo dogajalo in kaj, kako bo res, res izgledal ta večletni finančni okvir in eh, države članice so hotele še več eh, znižan. Torej, če Eh, ne bomo uveljavili svojega stališča, moramo biti pripravljeni na to in sicer gre za sofinanciranje drugega stebra. Če države članice niso pripravljene dati na voljo Evropske unije dovolj sredstev, potem moramo najti možnosti, da države članice na nacionalni ravni prisilimo, da dajo na razpolago um, sredstva. Kar zadeva Evropsko ljudsko stranko in drugi stebr, je to treba uh, z našega vidika pač to financirati na ta način, tako da bo proračun za kmete eh, ostal ohranjen. Potem drugo so, je uporaba sredstev iz zasebnih virov. To je možnost, ki smo jo doslej uporabili, premalo uporabljali in kjer so še možnosti. Torej, se strinjam z vašim besedilom eh, in s tem stališčem, ampak mislim, da potrebujemo tudi stališče, če bi se res zgodilo, da bo proračun. Eh, reduciran. Hvala, Ester, hvala za pripombe na to poročilo in seveda bomo upoštevali te pripombe Giovanni Lavia in potem do členen. Hvala. Želel sem podati malo eh, širši pogled, kot eh, ga vseboje to mnenje in sicer v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Eh, sklepi danskega predsedstva po moje niso bistveno prispevali k napredku pogajanj in razen tega se mi zdi pomembno, da ugotovimo, da moramo storiti eh, korake, korak naprej sedaj pod, eh, pod eh, ciprskim predsedstvom. Eh, bil sem na trialogu za proračun 2014 v zadnjih dneh in nekako se mi je zdelo, da smo v vozilu brez šoferja. Če svet na eni strani je 28. in 29. 6. govoril predvsem o rasti, je pa to, kar je bilo potem sprijeto kot tehnični sklep, eh, eh, je šlo predvsem eh, za eh, torej, eh, več delovnih mest za poslovanje. Ampak nekako se mi zdi, da. Eh, eh, desna roka ne ve, kaj dela leva. In mislim, da nas čaka prav, še, čakajo še dolga pogajanja. Predvsem pa sem zaskrbljen na eni strani, eh, in to je povedal predsednik, imamo eh, cel plas eh, predlogov sprememb na poročili, eh, ki sta bili pripravljeni. Na drugi strani pa. Ne napredujemo dovolj hitro pri večletnem finančnem okviru. Mogoče bo prišlo celo do uh, Uh, um, še um, bistvene opočasnitve v primerjavi s tem, kar smo pričakovali teh pogajanj. In mogoče bomo morali s komisijo oceniti, kakšen bi lahko bil scenarij, če večletni finančni okvir ne bo pravočasno sklenjen in če bo treba Eh, razmisliti o alternativi za financiranje skupne kmetijske politike. Sprašujem komisijo, ali že ocenjujejo to hipotezo in ali eh, bo mogoče o tem prišlo tudi do razprav med parlamentom, sveto in komisijo. Hvala, Giovanni torej te novice, ki jih eh, dobivamo, niso pozitivne, tudi to, kar danes slišimo iz evroskupine, ni pozitivno, ampak mi bomo nadaljevali s razpravami in poskusili bomo, da bo parlament storil vse, da ne bomo izgubljali časa. Ampak seveda, če ne bomo imeli številk za skupno kmetijsko politiko, bo težko zaključiti to razpravo. George Lyon. Uh, Uh, Hvala, gospod predsednik. To mnenje je zelo pomemben dokument, kar zadeva odbor za kmetijstvo. Kaj ti, če si ogledamo, kaj je, spremen, kaj je sprejela kontaktna skupina za večletni finančni okvir, je naše stališče zelo jasno. Kompromis o kompromisih bo treba glasovati in ne bomo šli takoj na plen, plenarno zasedanje, moramo imeti seveda ustrezne številke. Torej, to je edina možnost, da lahko izrazimo svoje stališče, kje so torej rdeče črte za ključne finančne dejavnike. In mislim, da moramo. Um, da je zelo pomembno, kaj je vsebina tega mnenja, kaj ti Eh, pogajalci, ki uporabljajo poročilo Sure kot izhodišče za pogajanje s komisijo in svetom eh, glede večletnega finančnega okvira, torej ta odbor Sure ni pokrival vse, o čemer eh, se o čemer razpravljamo mi v našem odboru za kmetijstvo. In zato je to, to priložnost za nas, da izrazimo svoja stališča. Najprej torej o proračunu, torej to je priložnost, da rečemo, kje je rdiča črta, pod katero se ne sme. In eh, razumem, da želimo eh, torej Eh, mislim, da če bi res moralo eh, priti do zmanjšanja sredstev in prihrankov, potem to ne sme iti na račun eh, eh, skupne kmetijske politike. Torej, to je eh, zelo jasno za naš odbor in to morajo upoštevati naši pogajalci. In potem ne vem, ali se bomo govorili o, ali bomo govorili o porazdelitvi in ali moramo v tem dokumentu povedati tudi nekaj o porazdelitvi sredstev. Mogoče bi lahko eh, sprejeli neko splošno stališče glede tega, ne da bi se spuščali preveč v podrobnosti. Mislim, da bi morali nekaj vendarle povedati tudi v zvezi s prerasporeditvijo. Potem treba je videti, kaj je znotraj uh, večletnega finančnega okvira in kaj je zunaj tega. Uh, ko smo začeli razpravljati o tem, nismo vedeli, eh, da bo komisija uh, sprejela tudi, prevzela tudi nekaj eh, sredstev iz eh, sklada za krizne primere in tako naprej. In seveda moramo razmisliti o tem, ali se nam zdi, da je to pravilen pristop ali ne. Se, ampak pravzaprav se lahko ta denarja uporabi samo, če nastopi neka kriza. Ampak to Eh, torej moramo na vsak način videti, kako to vpliva na proračun za skupno kmetijsko politiko, ali bi to zmanjšalo sredstva, če bi jih imeli tudi od drugot. Torej moramo na vsak način reči, kje je črta, ki je ne moremo prestopiti kot eh, odbor. Torej s tem mnenjem imamo nek eh, izhodiščni dokument in moramo seveda biti eh, tudi pozorni kaj bomo še vključili, katere dodatne vsebine v ta dokument, ki eh, je ključnega pomena. Hvala, George. Seveda se strinjam s tem, kar praviš. Edina možnost, ki jo imamo za to, da podčrtamo naše mnenje in povdarimo naše mnenje o večletnem finančnem okviru, je prav to mnenje. Vidim, da se jih je več eh, prijavilo, eh, Luis Capo Santos in potem McGuinness. Caro Presidente, eu queria muito simples, simplesmente. Uh, a... Pridružujem se tem, ki so pohvalili vaše, neli, vaše delo. Tako kot je povedal gospod Lajen, ta dokument je zelo pomemben. Dansko predsedstvo govori o Eh, prerasporeditvi in tudi na Evropskem svetu se je razpravljalo o tem. Se pravi, da to moramo nekako tudi vključiti v to poročilo. To je eno najbolj občutljivih vprašanj in vse moramo storiti, da rešimo ta problem. Kar zadeva ostalo, uh, ostale, kar piše v mnenju, mislim, da dobro izraža skrbi, ki jih imamo kot odbor. Hvala, Luis moram pozdraviti Torej, moram še enkrat pozdraviti delegacijo Nove Zelandije. Mi smo sicer ploskali že prej, ampak šele sedaj so prišli v dvorano. Torej, prav prisrčno pozdravljam eh, Lokoda Smisa, ki je predsednik predstavniškega doma parlamenta Nove Zelandije in eh, pozdravljeni tudi vsi ostali, ki so prišli z njim. Prav prisrčno dobrodošli v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo razpravo z Marriott McGuinness in potem Brita Reimers. Thank you, chairman, uh, and thank hvala in hvala za zelo jasen delovni dokument. Eh, mogoče bi lahko vprašali tudi kolege iz eh, Nove Zelandije, ali imajo finančne težave z eh, proračunom za kmetijstvo verjetno drugačne kot mi. Želim samo še nekaj dodati v zvezi s tem, kar je bilo rečeno. Za me je rdeča črta to. Vi ste rekli, da je bilo uloženih več kot tisoč amandmajev, predlogov sprememb, ampak to je samo začetek. Predvsem pri neposrednih plačilih eh, zahtevamo od kmetov več in jim dajemo manj podpore. Torej, če eh, proračun ne bo tak, kot si ga eh, Eh, predstavlja parlament, bomo seveda zmanjšali te eh, predloge sprememb. Ne moremo zahtevati od kmetov, da eh, prisprivajo k zelenitvi gospodarstva in kmetijstva in tako naprej in po drugi strani jim jemljemo denar. Torej, to ne gre. Hvala. Popolnoma se strinjam s tabo torej z veliko večino smo uh, izglasovali tako poročilo DISK kot tudi odbora SURE in mislim, da imamo torej te rdeče linije, sedaj Brita Reimers in potem Elizabeth Köstinger. Brita, prosim. Ja, Hvala, tudi jaz se želim zahvaliti za zelo dober, struk, dobro strukturiran dokument, ki se osredotoča na najpomembnejše točke. In želim povedati, da me skrbi predvsem to, da v razpravah o evropski krizi včasih ne posvečamo pravilne pozornosti eh, tudi proračune Evropske unije, kajti eh, pravzaprav je Evropski proračun majhen, v primerjavi s številkami, o katerih se govori nasplošno v času krize. Zato se moramo boriti za ta kmetijski proračun, kajti če naj bi eh, storili vidno več v Evropski uniji in vidno manj plačali, potem morajo države članice najprej dokazati, da so tudi same tako disciplinirane in dosegajo učinke na ta način. Eh, zato se veselim pravzaprav še nadaljne razprave o tem in upam, da nam bo uspelo najti skupno stališče, ki ga bomo podpirali vse. Hvala Brita, Elizabeth Köstinger in potem gospod Enju. Hvala, gospod predsednik. Podpiram to, kar so povedali drugi pred mano, kar zadeva eh, pretečih zmanjšanj za proračun. Ista Delange je rekla, da moramo biti pozorni. Eh, um, razvoj podeželja je pod velikim pritiskom strani držav članic in finančni ministri vidijo precejšen potencial za varčevanje in zato moramo ustrajno uh, pojasnjevati in povdarjati, da so skladi za razvoj podeželja skladi za rast, predvsem tudi za zeleno rast in da je to točka, ki jo v časih napetih državnih proračunov ne smemo popustiti. In pridružujem se McGuinness. To, kar velja za prvo, prvi stebr in za neposredna plačila, eh, mora veljati tudi za razvoj podeželja. In Giovanni Lavia je poudaril in tudi meni se zdi pomembno, da se skupaj s komisijo Eh, pripravimo na morebitni načrt B. Kaj se mora zgoditi, če pogajanja ne bodo pravočasno zaključena? Pri neposrednih plačilih ni toliko težav, tu bi lahko nadaljevali z desetino proračuna, eh, dvanajstino proračuna, ampak pri programih za razvoj podeželja, pot, torej tam eh, rok poteče konec 2012 eh, in potem je velika negotovost med kmeti, kmeti, kaj se bo zgodilo naprej. In zato bi si morali komisija in parlament prizadevati pripraviti skupne predloga. Pa še nekaj v zvezi s številkami. Pred nekaj tedni je bila objavljena študija Mom Agri, ki se na mednarodni ravni ukvarja z kmetijskimi plačili v državah sveta. In jasno se je pokazalo, da ZDA tri, plačajo trikrat toliko subvencij kot eh, evropska kmetijska politika in to moramo upoštevati in predvsem predsednike vlad in držav moramo opozarjati na to. Ne gre samo za zavarovanje kmetijstva in delovnih mest in za proizvodnjo živil, temveč tudi za to, da ostanemo konkurenčni na svetovni, svetovni ravni in tega nikakor ne smemo prezreti. Hvala Elizabet Agnew in potem Albert. Hvala. Z velikim zanimanjem sem poslušal gospoda Lavijo, ki ima nezavedljivo nalogo, da eh, nekako eh, s komisijo pripravi ustrezen proračun in da dobi več informacij od komisije. Eh, In on je rekel, da se mu zdi, da je v vozilu brez šoferja. Vse poteka brez kontrole. Winston Churchill eh, je rekel nekaj podobnega. In eh, mislim, da smo tu v težki situaciji. Danska je. Eh, predsedovala v prvi polovici leta in Danska je znana po kmetijstvu uh, za prašičerejo in tako naprej in ni izpolnila pričakovanj, kaj bo zdaj s Ciprom, uh, ki uh, Eh, je v dosti težjem, eh, težjem položaju in kjer kmetijstvo ni tako razvito. Kako se bo to razvijalo? Mislim, da bomo pri tem eh, še bistveno zaostajali. To bo šlo še naprej na vzdolj in bo nastala mogoče celo panična situacija. Slišali smo, da smo pod časovnim pritiskom in to je velik problem. Zato sprašujem komisijo, ali se bo vse skupaj tako končalo, da nam bodo vse praktično samo usilili. Hvala. Voilà. Hvala Enju, Albert Des in potem Jar. Hvala, gospod predsednik. Želim poudariti to, kar je bilo re že rečeno. Ester Delange je za našo poslansko skupino uh, izpostavila glavne točke. Giovanni Lavia in tudi predstavniki drugih političnih skupin so povedali, da je um, skladnost med nami velika, tudi med Guinness je rekla, tudi če ostane proračun na enaki ravni, predlogi komisije predvidevajo bistveno zmanjšanje. Za isti denar namreč pričakujemo opravljanje dodatnih nalog za kmete, naprimer sedem odstotkov uh, površine naj bi vzel kmet iz proizvodnje. To pomeni seveda dodatne stroške za manj denarja, ki ga bo prejel. In razen tega me skrbi, da se bodo države članice šele v zadnjem trenutku dogovorile za financiranje Evropske unije. Več kot 20 let sem poslanec in vedno, ko so bila finančna pogajanja, je bilo tako, da je bilo sprejeto doseženo soglasje šele v zadnjem trenutku. Če bi bilo tokrat drugače, bi me to veselilo, ampak upanje ni zelo veliko, da bi se to zgodilo. E, mogoče se bodo predsedniki vlad eh, sploh dogovorili šele na začetku naslednjega leta in potem ne bo možno izvajati e, reforme SKP od leta 2014 naprej. E, torej, k, reformo kmetijske politike lahko sprejmemo šele, ko bo e, jasno, kako bo eh, izgledalo s financiranjem EU. Kaj ti ne more biti tako, da bo 20 odstotkov um, manj financ, 30 odstotkov več dela in 30 odstotkov več birokracije. Tako to ne gre. Potrebujemo podporo, podporo za kmete, ne samo za kmete. Večina kmetijskih subvencij um, koristi predvsem potrošnikom, kajti če teh eh, podpor ne bi bilo, bi to pomenilo, da bi živila bila dražja. Torej, ta dan denar je dobro investiran in če se nekaj odstotkov eh, denarja v Evropi nameni kmetijstvu, eh, je to na vsak način upravičen, eh, eh upravičen izdatek. Vale Albert, sedaj Jar, Jar in potem Sheldon. Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav je, no, nesramnost, bi skoraj rekel, oziroma vse nedostojno, da eh, eh, nas, eh, torej, da gremo na pot s to reformo, v bistvu se moramo ukvarjati s to reformo, ampak v bistvu pa ne vemo, koliko bo denarja za to. In pravzaprav je grozno, da se govori vidno o eh, programu za rast in zaposlovanje. To je sicer v redu, ampak da se popolnoma izključi kmetijsko politiko, pa ni v redu. Tudi mi v prvem stebru zagotavljamo rast in delovna mesta 70 milijonov Eh, zaposlenih v kmetijstvu, to ni, ni nič. Eh, torej ne gre samo za ustvarjanje nove eh, zaposlitve, temveč tudi, da se ohranja sedanji položaj. Partner ja se vzame resno, če nastopa dosledno. In zato mora biti to tudi naše stališče. Torej, če, sicer pa no money no votes je moje geslo. Če eh, bo manj denarja, moramo na novo razpravljati tudi o reformi kmetijske politike, kajti brez denarja ne gre. Eh, ne more biti tako, da imamo več birokracije in manj eh, denarja. Torej še enkrat moja želja, ostanimo dosledni bodimo trdi v pogajanjih, vendar tudi pravični v odnosu do sveta v tej zadevi. Hvala, Mišel Danta in potem Sikierski kot podpredsednik. Hvala, gospod predsednik. Hvala za opravljeno delo in za pripravo mnenja za odbor za kmetijstvo. Menim, da moramo biti realistični. Vprašanje proračuna, tudi proračuna za kmetijstvo, bodo konec koncev uredili predsedniki vlad. Kajti vprašanje kmetijstva je za mnoge pomembno vprašanje in vidimo, da nekatere države eh, Eh, nekako pogojuje vprašanje kmetijstva in prerasporeditve sredstev s sprejetjem proračuna na splošno. Vsi smo od leta 2002, eh, ko je prišlo do zadnjega dogovora o proračunu, ujeti v skupno mišljenje in sicer, da mora 27 držav proračuna delati isto kot prej 15 držav, ne da bi za to bilo potrebno več denarja. Ta politika je nastala v času, ko so menili, da bo trg sam uredil vprašanja kmetijstva. Sedaj smo že v 21. stoletju, že daleč v 21. stoletju in v drugačnem svetu in vidimo, da se trgi ne regulirajo sami, da ni, se ne odzivajo na nihanja um, proizveja, um, proiz, cen proizvodnja. Nekatere države, um, ki so, um, torej nekatere države še posebej subvencionirajo kmetijstvo, naprimer Brazilija, Argentina, Argentina um, oziroma Elizabeth Köstinger je govorila tudi o ZDA. Pravzaprav američani zahtevajo, da manj subvencioniramo kmetijstvo, ko pa analiziramo njihove številke, vidimo, da uh, dajo k, uh, kmetijstvu trikrat več podpore kot mi. To je realnost in na to se moramo odzvati. Zato se moramo tudi ustrezno obrniti, ne rečem, da se kmetijska politika naj ne bi razvijala naprej. To je na vsak način potrebno. Ampak, ko gre za sredstva, se moramo primerjati s tistimi, s katerimi se lahko primerjamo. Svet se je po letu 2002 bistveno spremenil. Pri proračunskih vprašanjih ne smemo biti samo tisti, ki so samo pridni v parlamentu, temveč moramo jasno braniti svoje interese in jasno reči, kmetijstvo mora ostati eh, dejavnost, ki se jo splača izvajati in kmetijstvo mora ostati v Evropski uniji, bistvena panoga.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 strinjamo se, da moramo braniti kmetijstvo Evropske unije in vse, kar je s kmetijstvom povezano. Vendar pa smo se sedaj znašli v konkretni situaciji in vprašanje je, kaj storiti. Razviti moramo stališče odbora za kmetijstvo na temo proračuna. Poleg tega pa moramo oblikovati tudi stališče do reforme skupne kmetijske politike. Vse to pa moramo seveda uvrstiti v kontekst eh, finančnega okvira. Kaj lahko torej storimo še sedaj, kaj lahko storimo še pred eh, poletnim odmorom? Potem pa je tukaj še en problem in eh, tukaj govorim predvsem v imenu polskih kolegov. drugi poslanci premalo vedo o kmetijski politiki. Gospod Sikerski, že izključil svoj mikrofon. Naslednja točka, ki sem jo želel izpostaviti, je. da na ravni sveta potekajo različna pogajanja in eh, ne vemo natančno, katere so smernice sveta, vendar pa so ti pogovori že kar precej napredovali, že kar nekaj časa potekajo in odločitev bo na vse zadnje sprejel Evropski svet, kot je bilo že rečeno. To moramo upoštevati in v tej smeri še naprej delati kolega Dantan je to že tudi omenil in posem prav ima, proračun se pripravlja ob neupoštevanju širitve Evropske unije in to bo imelo velike posledice za kmetijstvo. Svet se nažalost spreminja in temu se bomo morali prilagoditi. Hvala lepa. Sedaj pa še Josie Bove in Martin Heusling. Hvala lepa gospod predsednik. Želel sem spregovoriti še o vsebini, o dejanskem vsebinskem problemu. Ne želim se usmeriti na čisto isti vidik kot Mišel Dantan, vendar pa gre najna pripomba v podobno smer. Mislim, da moramo odločno nastopiti tudi kar zadeva večletni finančni okvir. In tukaj se mi zastavlja vprašanje verodostojnosti evropske kmetijske politike evropska kmetijska politika mora imeti določeno verodostojnost, saj se srečuje z številnimi izzivi. Sicer se moramo vprašati, čemu sploh služi takšno kmetijstvo. Zakaj naj bi se še naprej financiranje stekalo v kmetijstvo, če nimamo kakovostnih proizvodov? Torej, javnost mora dobro vedeti, da so predlogi tega parlamenta namenjeni dosegi teh ciljev. Vendar pa je potrebno upoštevati interese različnih držav članic. Težko je zagotoviti pomoč predvsem majhnim kmetovalcem. Vedno znova govorimo o ozelenitvi kmetijstva, ampak zakaj pravzaprav namenjamo toliko sredstev za kmetijstvo, ki služi le velikim kmetovalcem, ne pa tudi majhnim kmetovalcem. Rad bi spregovoril o tem, kar je povedal gospod Bove, ampak eh, mogoče bi to raje storil na koncu. Najprej Martin Hoisling in potem še gospod McGuinness, ki se je zdaj prijavila k besedi. Hvala lepa. No, o tej temi smo že veliko krat razpravljali. Ampak kolega Albert Des, ki vedno znova govori o tem, da zagovarjamo skupno politiko, spada k, v skupino krščanskih demokratov. In mogoče bi moral začeti s svojim delom v Berlinu. Ravno nemška vlada izvaja velik pritisk eh, na kmetijstvo. Torej, mogoče bi eh, morali spregovoriti tudi v naših prestolnicah. Ne moremo dovoliti znižanje proračuna za več kot 120 milijard, kajti to bo šlo seveda tudi na račun kmetijstva. Povezava med reformami in pa finančnimi sredstvi je seveda zelo pomembna. Če ne bomo izvedli reform oziroma vse sprejeli reform, eh, ki so tudi vredne tega imena, potem zagotovo ne bomo mogli podprti, podpreti proračuna za kmetijstvo. Dvakrat smo že glasovali o tem, da naj bi proračun za kmetijstvo ostal takšen, kot je. Ampak najprej je potrebno izvesti kmetijsko reformo ne moremo zgolj zahtevati sredstva in to utemeljati s tem, da želimo ostati konkurenčni na mednarodnem trgu. To ne more biti opravičilo oziroma utemeljitev za evropsko kmetijsko politiko. To nima prav nobenega smisla. Subvencije se bodo na ta način le zmanjšale in zaradi tega moramo zagovarjati uh, temeljne reforme eh, kmetijske politike. Najlepša hvala, Martin. Marjan McGuinness je še prosila za besedo in z veseljem ji bom tudi dal čas za govor. Žal mi je, da sem se še enkrat oglasila, gospod predsednik, ampak mislim, da ne bi bilo prav, če bi odgovorila na prispevek gospoda Boveja. Skušala sem najti prispevek, ki so ga prejeli vsi poslanci pretekli teden. Šlo je za javno mnenje o kmetijstvu in uh, za njegov prispevek k trajnostnemu razvoju. In uh, javno mnenje je bilo izjemno pozitivno. Strinjam se uh, z vami v večini zadev, ampak trditev, da naj bi javnost imela negativno mnenje o kmetijstvu, je nepravilna. Vprašanje verodostojnosti je zelo utemeljeno vprašanje, ampak eh, od kmetovalcev Evropske unije zahtevamo, da izpolnjujejo predvsej višje norme kot ostali kmetovalci. O tem smo se pogovarjali tudi s kolegi iz Nove Zelandije. Gre za predvsej zapletena pravila, torej mislim, da, ne smeli, da se ne bi smeli opravičevati za naša prizadevanja glede proračuna. Naj vas eh, spomnim na to nedavno anketo. Oglejte si, kaj eh, ljudje res menijo o kmetijstvu, o kmetovalcih in o prispevku kmetijstva eh, k okolju. Dobro, najlepša hvala. Vsi kolegi so dobili besedo, sedaj pa dajem besedo komisiji. Mislim, da bo spregovoril direktor Mögele. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za to zelo zanimivo razpravo ki je jasno pokazala, kakšno je mnenje posameznih eh, članov tega odbora glede večletnega finančnega okvira in glede kmetijskega proračuna. Zelo veseli in zadovoljni smo, da eh, smo kot Evropska komisija dobili podporo z eh, vaše strani. Odbor poskuša pospešiti pogajanja o večletnem finančnem okviru, kolikor je to le možno in Evropska komisija sledi istemu cilju. Zradi tega smo predložili posodobitev številk o večletnem finančnem okviru in to pred nekaj dnevi. Tako da je zdaj na voljo posodobljena različica. Želimo namreč pospešiti celoten eh, postopek. Stališče ciprskega predsedstva nam vzbuja optimizem, kajti. Radi bi dosegli napredek v pogajanjih in do konkretnih rezultatov jeseni. Posamezni poslanci tega odbora so vprašali, ali ne bi bilo dobro, da sedaj razpravljamo o načrtu B. Mislim, da še ni prišel eh, pravi trenutek za to. To bi bilo, po mojem mnenju, napačno znamenje, kaj ti. Te... Številni bi potem menili, da smo se odrekli vsak kršnemu upanju, da bomo pravočasno dosegli sporazum. Poleg tega pa obstaja možnost, da bi do konca leta sprejeli večletni finančni okvir in do leta, do 1.1.2014 začeli izvajati tudi kmetijsko reformo. Veliko je bila govora tudi o tolmačenju predloga večletnega finančnega okvira strani Evropske komisije, pa tudi tolmačenja kmetijske reforme, vendar pa mislim, da ni pravi trenutek, da sedaj spregovorim o svojem stališču. Komisija si bo prizadevala, da bi dosegla sporazum v najkrajšem možnem času in pri tem bomo upoštevali interese kmetijskega sektorja kot celote. Najlepša hvala. Bene, ringrazio. Dobro. Zahvaljujem se Evropski komisiji, zahvaljujem se vsem kolegom za prispevke. Pred seboj imamo zelo jasen okvir, vsaj kar zadeva stališče Evropskega parlamenta. Ta odbor je ta načrt že večkrat podporil, o tem smo glasovali tudi v okviru plenarnega zasedanja in sicer z veliko večino. Ta okvir bi nam omogočil uresničitev eh, ciljev, eh, ki izhajajo iz odbora Sure, iz eh, poročila Gariga Poledo. In to stališče smo že večkrat izrazili tudi v naših poročilih, recimo v poročilu George'a Lyona in nazadnje v poročilu Alberta Dessa. Torej, ustrajati želimo pri eh, tej svoji usmeritvi, želimo proračun za kmetijstvo, ki bo le temu omogočil, da se sooči z novimi izzivi. Strinjam se z eh, skrbmi, ki so jih izrazili številni kolegi. Prav je tudi, da izpostavimo nove težave, s katerimi se danes srečujejo evropski kmetovalci. Nahajajo se v novem položaju, ki je predvsem posledica nestabilnosti finančnih trgov. Poleg tega se kmetovalci srečujejo z velikimi težavami, kar zadeva nestabilne cene, potem eh, pa so tukaj še različne črte Evropske unije, kot eh, recimo Agenda 2000. In Zaradi tega mislim, da moramo najti prave odgovore in oblikovati kmetijsko politiko, ki se bo sposobna soočiti z eh, modernimi izzivi. Zahvaljujem se vsem, ki so delali na tem področju. Upam, da bodo predlogi eh, sprememb še obogatili naše poročilo upam, da predlogov sprememb tudi ne bo preveč oziroma da bo število ostalo nekako v mejah normale. Želimo močno in konkurenčno evropsko kmetijstvo, ki se bo sposobno odzvati na nove težave, ki se pojavljajo v današnjem času. Zahvaljujem se vsem kolegom. George Lyon je že na začetku povedal, da želimo izraziti naše stališče, da pa bo poročilo še spremenjeno z vašimi predlogi sprememb eh, in rok za vložitev je 4. september do 12. ure. Vsem se zahvaljujem, sedaj pa prehajam k naslednji točki dnevnega reda in sicer k peti točki dnevnega reda, ki je tesno povezana s prejšnjo, prejšnjo točko, eh, četrto točko in sicer gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013. Vsi oddelki poročevalka je gospa Delange. Potem, ko smo sprejeli mnenje gospe Delange o mandatu za trialog eh, na seji 31. maja, smo vstopili v novo ključno obdobje, eh, kar zadeva eh, letni splošni proračun Evropske unije. Svet bo kmalo sprejel svoje stališče glede osnutka proračuna in sicer proti koncu julija natančen datum še ni znan. Danes eh, bo uvod v to razpravo naredila poročevalka oziroma pripravljalka mnenja gospode Lange. Najlepša hvala. Vsako leto znova morajo kolegi odbora iz proračun nekoliko dlje čakati na svoje poletne počitnice kot pa drugi. Sprejem proračuna v svetu eh, naj bi potekal konec julija, kot je bilo eh, že povedano. Torej nekoliko kasneje kot ponavadi. Gre za precej zapleten proračun. Giovanni Devija je o tem spregovoril. Giovanni Levija je o tem že spregovoril. Gre za sedem odstotno zvišanje za Evropsko komisijo. Kmetijstvo je nekoliko, v nekoliko slabšem položaju, kajti eh, tu bo povečanje proračuna znašalo le dva odstotka. Vendar pa prihaja do manjše zamude pri eh, izplačilih, eh, kot pa recimo na področju regionalne politike nekatere države v svetu so zvišanje za 7 odstotkov precej kritizirale. Te zahtevajo nič odstotno eh, zvišanje sredstev in to se mi ne zdi realistično. Isti ministerski svet je namreč v prvem proračunskem obdobju obljubil eh, številna sredstva ampak če enkrat prevzameš obveznosti, morajo temu slediti tudi plačila. Torej, svet je sam ustvaril problem. Na začetku je bilo obljubljenih veliko sredstev, sedaj pa je potrebno ta plačila tudi izvesti. Svet eh, vedno znova zastavlja nove prednostne naloge, vendar pa ne poskrbi tudi za ustrezna finančna sredstva za izvajanje teh prednostnih nalog. Že pri prejšnji temi smo rekli, da si je potrebno ogledati ne le, kje je potrebnih več sredstev, ampak tudi, kje je mogoče z finančnimi sredstvi privrčevati. Zahvalila bi se kolegom za prispevke kolegi, predvsem poročevalci v senci, eh, si lahko poročilo oziroma mnenje ogledajo tudi za stališče vprašanja, kje je mogoče še kaj privarčevati. Potrebno je posebej izpostaviti določene postavke v proračunu. 8 milijonov naj bi eh, privrčevali, to me precej preseneča, predvsem eh, zaradi krize na področju sadja in zelenjave. Prišlo je do katastrofe za špansko kmetijstvo po nepremišljenih izjavah eh, neke nemške ministrice. In eh, takrat smo dejali, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva za prodajo sadja in zelenjave. Sedaj pa je prišlo do znižanja teh subvencij za 8 milijard. Poskrbeti moramo za to, da bodo proizvajalci združili eh, svoje eh, moči vendar pa je svet eh, spet eh, poskrbel za znižanje tudi na tem področju za 35 milijonov, potem pa razvoj podeželja. Kako realistično je pričakovati znižanje sredstev za 300 milijonov? To se mi zdi res eh, precej ambiciozna želja. Svet govori o 300 milijonih, ampak to se mi zdi povsem nerealistično. Rada bi slišala tudi stališče komisije na to temo. Kaj je realistično, kaj pravzaprav ni realistično, kje so možnosti varčevanja in na katerih področjih potrebujemo več sredstev. In v zaključek, eh, gospod eh, predsednik, pilotni projekti. kot Evropski parlament smo pripravili mnenje o pogajalskem mandatu za ta proračunski postopek. Pilotni projekti in pa pripravljalni ukrepi, ki jih je predlagal Evropski parlament, so bili slabo izvedeni, predvsem recimo, ko gre za porazdelitev marš. To je eden izmed primerov. Evropska komisija bi lahko rekla, da gre tukaj za precej nepregledno zadevo, da imamo spletno stran, ki vedno znova ne deluje, tudi danes jutraj, ko sem si jo želela ogledati, ni, za, ni delovala. Poleg tega pa gre tukaj tudi za razvoj cen in za nestabilnost cen. Nizozemski inštitut pa je ugotovil, da na področju prašičereje marže znašajo eh, tudi do 20 odstotkov. Ko gre za prodajo mleka, so ti marže komaj da pozitivne. 10 do 15 odstotkov eh, znašajo marže za posrednike in to situacijo je potrebno na vsak način spremeniti. In zato smo tudi imeli ta pilotni projekt, Odziv Evropske komisije pa ni bil zadovoljiv. Potem pa še en projekt. Ne vem, ali se še spomnite gospoda Muldarja, on je bil zelo znan član našega odbora. Predlagal je pilotni projekt, ki smo ga podprli in sicer naj bi Evropska komisija določila objektivne krimbeterije za poenotenje dodatka, ki naj bi ga kmetovalci prejeli na hektar zemljišča. To se nikoli ni zgodovilo. Komisar pravi, da enoten prispevek ni pravičen, saj ne pa v celotni Evropi. Ampak Evropska komisija tudi sama ni predstavila nobenih objektivnih kriterijev. Z množično podporo vseh poslanskih strank, smo ugotovili, da so trgi vedno bolj nestabilni in da je potrebno najti možnost odziva na nestabilnost trgov. Na to so pripravljeni tudi eh, veliki proizvajalci, kot recimo proizvajalci čokolade, ki kupujejo sladkor za leto pa pol do dve leti naprej. Kako se bomo odzivali na nestabilnost trga v 21. stoletju? Tudi kmetijstvo mora biti pripravljeno soočati se z to nestabilnostjo. Komisija pa pri tem opozarja na člena 21 in 24. Uredbe o razvoju podeželja. Gre za izobraževanje in za posvetovanje v državah članicah sem poprašala, ali ta dva člena kaj pripomoreta k razvoju podeželskega območja. No, države članice niso bile ravno navdušene. Naslednje vprašanje pa je bilo, ali ta dva člena uporabljate tudi za pomoč kmetovalcem, da se bodo ti sposobni bolje odzivati na nestabilnost trgov. Ne ravno. Nekatere države članice so dejale, no, morda bi lahko razvili neko lastno pobudo na tem področju, ampak mi kot odbor za kmetijstvo smo to imenovali za prednostno nalogo. Žal mi je, da Evropska komisija pravi, no, v teoriji lahko vsaka država članica sprejme lastne ukrepe v tej smeri. Sedaj pa k informacijam oziroma k informacijam za kolege. 23. Eh, juli je rok za vložitev predlogov sprememb. Veselim se že številnih pobud. V proračunu za prihodnje leto pričakujemo omejena sredstva zaradi tega, moramo vložiti predloge sprememb na predlog komisije, poleg tega pa si moramo zastaviti tudi vprašanje, kaj je moč uresničiti in česa ne. Dobro, najlepša hvala, Ester, za to predstavitev. Začel bo Giovanni Devija. Giovanni Lavija. Eh, per... Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvič je svet v rahlem zaostanku, kar zadeva proračunski postopek. Trialog, ki je potekal danes zjutraj, je potekal v vzračju, v katerem je imel Evropski parlament močan mandat, ki je bil izglasovan pretekli teden. Evropski svet eh, pa je le predstavil tehnične predloge ni eh, pa še imel odobritve Koreperja in pa eh, sveta. Tam naj bi bil načrt odobren eh, do konca meseca. Ne vem, kako lahko vložimo naše predloge sprememb, dokler ne vemo, kakšno bo končno stališče sveta. Mislim, da bi bilo prav, da naša stališča predstavimo, ko bo znano končno stališče sveta. Skupina za proračun je opravila branje, ki je izjemno omejujoče in ki je vodilo k notranjemu kompromisu, ki pa se zdi precej šibak kajti obstaja močno sprotovanje med eh, državami neto plačnicami in pa neto prejemnicami. Moje stališče je, da se je to tehnično branje osredotočilo na znižanje sredstev na tistih področjih, eh, kjer ni zadostnega upora. Recimo v postavki 4 ali pa 1a. Ko gre za raziskave, inovacije, za izobraževanje mladih, za majhna in srednje velika podjetja. Če pa se osredotočimo na drugo postavko, vidimo, da je prišlo eh, do precej omejenega znižanja sredstev. Evropski komisiji je potrebno zastaviti vprašanje, ali menijo, da je napoved eh, v evropskem svetu pravilna, kar zadeva poseg v trge, ali pa Evropska komisija pomeni, da so predloge, ki jih je oblikoval svet, pre, preveč omejujoči. In potem še pripomba na celoten proračunski postopek. Osebno ne vem, ali bi bil optimist ali pesimist kaj te. Danes zjutraj sem bil priča svetu, ki ni bil pripravljen razpravljati o plačilih. Potem pa je tukaj še razvoj podeželja. Posamezne države članice, so v preteklosti eh, napovedovali, kakšni bodo stroški za razvoj eh, podeželja. Nekatere države članice so s tem imele že bogate izkušnje, kot recimo Italija. Potem pa so, bile druge, so tukaj druge države članice, ki niso pripravljene izpolniti svojih obveznosti, ki pa so jih same sprejele in to se mi zdi en velik paradoks, ki mu je težko slediti. V številnih državah imamo programe, ki bodo omejeni zaradi eh, znižanja eh, finančnih sredstev. Skrbi me, da bi bili ogroženi kmetijski projekti in sicer zaradi tega, ker ne bi prišlo do izplačil glede na obveznosti, ki so jih sprejele države članice. Ester Delange je prosila za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj le obrazložim uh, roke za uložitev predlogov sprememb. Mislim, da 30. julija nihče izmed vas več ne bo pripravljen sedeti tukaj in pripravljati predloge sprememb. Pretekla leta smo pripravili predloge sprememb na osnovi predloga Evropske komisije in smo potem prilagodili te predloge sprememb. Uh, če so bile številke eh, sveta drugačne. Sedaj pa se osredotočamo na predlog Koreperja in te številke naj bi bile bližje končnim številkam sveta. Torej, lahko predložite predloge sprememb in sekretarjat eh, bo te številke popravil, če se bodo številke eh, v končni odločitvi sveta močno razlikovale od odločitev Koreperja. Kolega Lavija, pirat pravočasno glasoval, tako da bodo lahko potekala nadaljna pogajanja. Kot odbor, ki podaja mnenje, moramo glasovati zgodaj septembra in zaradi tega smo si zastavili rok, eh, ki eh, je sicer pred eh, končnim rokom za sprejetje mnenja v svetu. Najlepša hvala gospodost in potem George Leinen. Ja, najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Ester Delange. S svojim temperamentom je ravno prava nasprotnica, ki jo v tem trenutku potrebujemo v svetu. Zdi se mi že kar zastrašujoče, kako se svet obnaša. Uh, ko gre za znižanje sredstev, eh, potem je svet takoj pripravljen delovati eh, in sodelovati, ampak eh, ko gre za podporo, se svet nekje izgubi. Mislim, da moramo zagotoviti podporo organizacijam, ki zastopajo proizvajalce, Večkrat smo že razpravljali v tem odboru, kako poskrbeti eh, za to, da bodo te organizacije imele močnejšo vlogo. Zato se mi zdi znižanje sredstev na tem področju zelo problematično. Mislim, da se moramo vsi strinjati, da ne moremo popustiti pri teh eh, varčevalnih ukrepih. Pilotni projekti se mi zdijo zelo zanimivi, omogočili naj bi večjo konkurenčnost kmetovalcev, hkrati eh, pa se ti pilotni projekti osredotočajo tudi na to, da naj bi eh, kmetovalci na koncu bili sposobni preživeti brez vsakršnih subvencij. Vendar pa tega ne moremo doseči z znižanjem sredstev v tem trenutku. Potrebujemo sredstva za kmetijstvo in svet mora ponovno razmisliti o svojem stališču. Kar zadeva reformo kmetijske politike, pa je potrebno upoštevati vse deležnike v tem postopku. Mislim, da se bodo vsi strinjali z nami, če bomo dejali, da potrebujemo zdrav in dober proračun. Mislim, eh, da je ta proračun v dobrih eh, rokah pri kolegici Delange. Z veseljem sem ji pripravljena pomagati. Najlepša hvala. Grazie, hvala lepa, George Lyon. Amo potem pa bomo še videli. Uh, Hvala, gospod predsednik. Kot kolega Lavija, tudi mene včasih čudi, kaj se na svetu dogaja. Kolega Lamasur je dobro opisal, da gre za igro dveh lažnivcev. Pred sabo imamo letni proračun in ta temeli na upravnih organih v posameznih državah članicah in njihovih napovedih za letne proračune. Komisija preme te napovedi, jih prireže za 20 odstotkov, ker meni, da so preveč optimistične, na to pa pripravi napoved za letno poročilo. 30 odstotkov se popravljam, Kolega pravi, da komisija zmanjša napovedi držav članic za 30 odstotkov, ne za 20. Na to torej pripravi napoved proračuna za leto 2013, na to pa jih svet obtoži, da napihujejo številke, kljub temu, da uporablja številke držav članic, njihove lasne številke. Mislim, da je ta eh, slika dveh lažnjivcev kar primerna. Sam nisem proti rezom pri stroškovni strani, če so seveda dobro temeljeni, če lahko zagotovimo, da ne bodo imeli velikih učinkov na finančno izvedljivost projektov. Svet predlaga zmaševanje proračuna, ne vem, kakšne so sicer podrobnosti, vseeno pa me zanima, kakšno je stališče komisije pri tej izjavi sveta. Zanima me, kakšen je njihov pogled na te reze. Kaj pričakujejo, da se bo zgodilo na finančnih trgih? Kakšna je razlika med stališčem sveta in stališčem komisije? Hvala. Grazie, George. Hvala, George. Sedaj pa predstavnik komisije. Gospod Olongo. Hvala lepa gre za zelo težko nalogo, kaj ti srečujemo se s stališčem sveta, ki nas je spravilo v velike težave. Pripravili smo že proračun, ki je bil po našem mnenju pravičen, precej omejen, temeljil pa je na naši analizi trenutnih potreb. Pri tem pa smo upoštevali, kot je dejal kolega Lavija, tudi napovedi, ki so jih podale države članice. Pri tem eh, smo se oprli na metodološki pristop in zaradi tega smo lahko uporabili ti napovedi držav članic glede na določene elemente. Kar zadeva proračun za leto 2013, smo seveda upoštevali postopno uvajanje neposredne pomoči. Potem eh, smo upoštevali razmeroma pozitiven razvoj kmetijskih trgov. Zaradi tega eh, smo lahko napovedali precej realistične stroške za določeno področje. Upoštevali pa smo tudi zdravstveni pregled evropske kmetijske politike. Kar zadeva večletne ukrepe, pa smo predvedevali tudi pospešitev postopkov oziroma pospešitev izvajanja programov. V letu 2013 pričakujemo, da se bo izvajanje programov še nadalje pospešilo. In zaradi tega je potrebno tudi izvesti plačila. Potem pa smo sprejeli oziroma smo prejeli stališča sveta, ki nas nekoliko skrbijo. Analiziramo znižanje sredstev, ki ga predlaga Evropski svet. Zastavili smo si namreč vprašanje, ali je to znižanje sredstev tudi dejansko moč izvesti. Določeni predlogi so povsem uh, neutemeljeni, recimo 380 milijonov evrov, to je povsem nerealističen predlog, potem pa so tukaj še drugi elementi, ki se nam zdijo v tem trenutku posem neskladni z našimi napovedmi. Naši kriteriji so ostali posem nespremenjeni od oblikovanja predloga proračuna in sedaj analiziramo stališča sveta. Kolega Levija ima prav. In zahvaljujem se tudi kolegici Delange da bomo meseca septembra začeli pripravljati popravek eh, proračuna in oktobra, novembra bi se lahko pojavili že prvi popravljeni parametri v primerjavi z prvotnim predlogom proračuna Evropske komisije. Takrat bomo lahko že pripravili veliko bolj natančen predlog glede eh, na to, kar v tem trenutku pripravlja svet. V tem trenutku se veliko bolj strinjam z Evropskim parlamentom, še prav posebej s poročevalko eh, Delange. Mislim, da bi morali imeti podrobno razpravo o predlogih eh, sveta in mislim, da si moramo oblikovati bolj jasno mnenje o celotni situaciji. Sedaj pa še k pilotnim projektom, če dovolite seveda. To je tema, ki se vedno znova pojavlja v naših razpravah v tem obdobju. Evropska komisija se seveda povsem zaveda dejstva, da Evropski parlament pripisuje velik pomen pilotnim projektom in pripravljalnim ukrepom pa tudi političnim dejavnostim v tej smeri. Vendar le naj vas opozorim, da komisija že izvaja številne dejavnosti, pripravlja tudi številne študije, ki se bodo kasneje razvile v pilotne projekte. Skrbi nas, da ne bi prišlo do podvajanja med eh, predlogi parlamenta in eh, med eh, dejavnostmi, ki jih že izvaja Evropska komisija. Mislim, da potrebujemo bolj tehnično, specifično sejo, ki bi nam omogočila osvetliti posamezne vidike pilotnih projektov, ki so bili predlagani ali v preteklosti ali pa v teku priprave tega proračuna. Zaradi tega bi prosil kolegico Delange, da se bolj podrobno pogovorimo o tem. Rad pa bi se odzval tudi na nekaj pripomp, ki jih je danes izpostavila kolegica Delange. Tako želim poskrbeti za večjo jasnost, kar zadeva pilotne projekte. Že v preteklosti smo rekli, da kar zadeva študijo o maržah in pa cenah, da pripravljamo celo vrsto pobud, ki po našem mnenju predstavljajo zelo dober odziv na to, kar Evropski parlament zahteva v tem pilotnem projektu. Gre za sistem nadzora nad cenami in maržami, ki že obstaja in Menili smo, da kolegica Delange in pa Evropski parlament zahtevata večjo preglednost eh, teh rezultatov in boljši dostop do javnosti. In pripravljeni smo delati v tej smeri. Pripravljeni smo se odzvati na zahteve tega parlamenta. Upam, da boste to tudi dobro sprejeli, da boste to videli kot izraz dobre volje. Potem pa bi rad podal še nekaj pripomp na problem marš. Po tem, kar sem slišal danes, je to problem, s katerim se bomo morali skupaj ukvarjati. Imamo dobre študije o kmetijskih maržah bolj malo pa imamo eh, podatkov o maržah eh, v prodajni verigi in zato mislim, da si moramo ogledati zahteve Evropskega parlamenta in se skupaj odločiti, kakšen bi lahko bil naš odgovor. Gospod predsednik, o podrobnostih vseh drugih pilotnih projektov, lahko seveda še spregovorimo, vendar pa predlagam, da bi na to temo organizirali bolj tehnično srečanje na dvostranski ravni, kar zadeva. Projekt, ki ga je predlagal gospod Mulder, smo sredstva odobrili leta 2011 in imamo približno 4 mesece časa, da izvedemo študijo, ki je bila predvidena. Kar pa zadeva nestabilnost cen in pa boljše ozaveščanje kmetovalcev, smo se odločili, da je najboljši okvir za uresničevanje tega cilja instrument za razvoj podeželja. Zakaj? Zato, ker Ima vsako področje svojo lastno zgodovino, vsaka posamezna eh, kmetija je v prav specifični situaciji. In zaradi tega vse eh, kmetijske zadruge delujejo na prav poseben način. Mislim, da bi se morali o tem bolj podrobno pogovarjati. Najlepša hvala. Hvala, direktor Longo. Slišali smo veliko zanimivih mnen, sedaj pa v zaključek dajem besedo Ester in potem bomo prišli k naslednji točki dnevnega reda. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda bi se rada najprej zahvalila vsem kolegom in kolegicam, ki so se oglasili. Seveda pa se še posebej zahvaljujem komisiji za njihov odgovor. Mislim, da se glede številnih točk strinjamo. Veseli me tudi, da se komisija strinja, da bi morali k stvari pristopiti bolj jasno. Svet pa je deloval precej selektivno pri obravnavi te teme. Mislim, da je dobro, da se nam pridružijo te razpravi tudi poročevalci v senci. Vseeno pa je pomembno, da o tej temi skupaj razpravljamo s komisijo in se pogovorimo o potencijalnih spremembah, ki bi jih lahko vključili v besedilo. Glede pilotnih projektov menim, da se bo trebno v to razpravo poglobljeno spustiti. Gospod Mülder mi je leta 2009 povedal, da je že pred leti predlagal obravnavo ciljev za porazdelitev podpore za prihodke. Za prihodke. Pogodba je bila podpisana leta 2011, če se ne motim, in to je prepozno. Sedaj govorimo o reformi skupne kmetijske politike, objektivne kriterije pa potrebujemo. Na nek način mečemo denar stran. Prepozno je. Glede marš, in deljenja marš, to je še vedno prednostna naloga, ki jo imamo. Veseli pa me, da je komisija pripravljena na razpravo s parlamentom. Razprava o tem, kje bi lahko dosegli izboljšave. Gospa Megnis je govorila o vodenju neformalne skupine. O deljenju marž bi lahko govorili tudi o neki širši skupini v Evropskem parlamentu. To bi morda delovalo. Sama bi naprimer povedala, da je potrebno izboljšati sistem in z veseljem bi govorila o tej temi. In še nestanovitost cen. Razumem vas, ko pravite, da imamo nekatere možnosti znotraj politike za razvoj podeželja, ampak To, da možnosti obstajajo, še ne pomeni, da jih bodo države članice uporabile. Moramo se zavedati tudi, kakšno je stanje na ravni kmetij samih. Pripraviti moramo nekatere prilagoditve in izmenjati najboljše prakse, če te obstajajo v državah članicah. No, sama nisem zabeležila nobenih tovrstnih praks, ko sem se pogovarjala s predstavniki držav članic. O tem se je potem, potrebno pogovoriti kaj k malu, Če obstaja potreba, se lahko marsikaj naučimo iz najboljših praks. Seveda pri tem razmišljam pre, precej nasplošno, za proračun je že prepozno. Vseeno pa bi bilo dobro, če bi informirali kmetovalce o potrebah v 21. stoletju. Morali bi se torej pogovarjati o tej ravni kmetij. Imamo horizontalne zgornje meje, imamo dva strukturna sklada in ustrezno politikom morda bi se lahko navezali tudi na program za vse življenjsko učenje. Nekateri kimajo in to mi daje upanje. Tudi komisija prikimava. Morda bi lahko pripravili študijo na temo najboljših praks. Na ta način bi pripravili nekakšen dokument, črpali bi lahko sredstva iz socialnega proračuna, ne pa kmetijskega proračuna. Naslednji teden s tem dopustom, lahko se srečamo potem. Hvala. Hvala. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 23. julij ob 12. uri. Sedaj pa sledi šesta točka na dnevnem redu. Mislim, da to lahko zelo hitro obravnavamo kajti tu gre za prilagoditev za spremembo uredbe 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Poročevalec je že osebo ve, rekel sem, da gre torej za prilagoditev in pravzaprav gre samo za nekatere spremembe in takoj dajem besedo Joseju in potem bo še spregovoril direktor Pačiko. Oui, euh, merci, monsieur le président. Donc, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tako je. Gre za poročilo o prilagoditvi. Gre za precej preprosto zadevo. Gre za predlog po Lizbonski pogodbi. Poskušamo prilagoditi uredbo z dne 17. decembra iz leta 2007, ki se nanaša na informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov na notranjem trgu in v tretjih državah. Prilagoditi je potrebno ta dokument z Lizbonsko pogodbo. Mislim, da želi komisija razširiti določbe in jih narediti preprostejše. Govori, govorimo seveda o členih 290 in 291. parlament želi pripraviti seznam proizvodov, ki bodo kodificirani. Želimo pa tudi okrepiti nekakšno horizontalno vizijo. Seznam proizvodov smo dodali osnovnemu aktu kot prilogo, zato da bi dodatno pojasnili besedilo. To je vse z moje strani. Torej, nekateri kolegi so se prijavili za razpravo, ampak verjetno gre za naslednje poročilo, o katerem bo tudi poročal gospod Joseba V. Gospod direktor, ali želite besedo? Da. Komisija ima besedo. Oui, merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam sem lahko kratek in jedrnat. Rad bi se zahvalil gospodu Boveju za njegovo poročilo. Mislim, da smo dosegli kompromis in to je zelo pomembno za parlament. Seveda z veseljem sodelujemo s parlamentom. Glede podrobnosti pa se mi zdi, da lahko te zaenkrat pustimo na strani. Imamo sedem predlogov sprememb, radi bi ohranili določen manevrski prostor. Tega se lahko lotimo, ko bo čas za to. Hvala. Jose, bi še kaj dodal? Ne. Dobro, lahko nadaljujemo takoj z osmo točko. Pravile za obračunavanje emisij. Ne, oprostite, zmotil sem se. Sedma točka. Promocija kmetijskih proizvodov in informiranje o njih, kakšna strategija za promocijo evropskih specialitet. Tudi tu je poročevalec Josebovi. 30. maja smo eh, prvič obravnavali to temo, sedaj pa imamo pred sabo osnutek poročila, torej gre za evropske specialitete. Eh, in to se nanaša na sporočilo komisije iz marca 2012. In sedaj smo že radovedni, kaj nam ima povedati poročevalec Jose Bovi. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat na kratko. Namen tega poročila je pripraviti temelj besedila, ki izhaja iz poročila komisije z meseca maja 2012. Gre za dokument, ki se nanaša na promocijo in informiranje. Mislim, da gre za dobre temelje, na katerih lahko gradimo. Mi pa bi morali sedaj zagotoviti, da se bomo jasno osredotočili na osnovno blago. Upoštevati moramo tudi lokalno raven in pa potrošnike, državljane in državljanke. Če si pogledamo študijo Eurobarometra, potem lahko vidimo, da imamo večino ljudi, ki išče lokalne proizvode. Brez dvoma gre za vse večji trg. Nasplošno je potrebno zagotoviti precejšno mero jasnosti in selektivnosti. To je tisti prvi korak, zagotoviti skladnost in sinergijo med različnimi instrumenti promocije. Na tem mestu je pomembno, da razjasnimo določene točke. Zagotoviti moramo eh, dostop do proizvodov, ki so ustrezno označeni, naprimer glede geografskega izvora imamo tradicionalne oblike zaščite, obenem pa moramo razširiti promocijo na lokalno kmetijstvo in se usredotočiti na visoko kakovostne lokalne proizvo proizvode, ki se bodo uporabljali lokalno. To področje je potrebno razširiti. Ravno zato je potrebno v predlogu pokazati, na kakšen način bomo lahko razvili povezavo med različnimi sektori in odpravili ovire. Zagotoviti je potrebno določeno mero vrednosti lokalnega okolja in pri tem upoštevati tudi dobrobit lokalnih kmetovalcev. Zato je potrebno okrepiti lokalno kmetijstvo. Če želimo doseči te cilje, potem potrebujemo nove metode in pa večji proračun. In to sem povedal tudi v prvi razpravi, ki smo jo imeli. Sam sem za jasen krepak proračun, ki bo lahko odgovoril na vse naše cilje. Hvala. Hvala, Josej Bobejo, za to predstavitev in začenjam razpravo. Več kolegov se je prijavilo. Pratavn eh, Reš najprej in potem Ajuzo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to odlična priložnost za to, da kmetovalcem končno pokažemo, da je ves njihov trud, vse njihove institucije za javno zdravje, za dobrobit živali. E, Obrudijo sadove. In to sem želela povedati. Imamo vedno več standardov, strožjih standardov. A zaenkrat še nismo zagotovili proizvodov v e, više kakovosti, kar pomeni, da je konkurenca na trgu večja, ni pa tistih pravih rezultatov v okviru tržnic e, kmetovalcev in v kontekstu enotnega trga je potrebno razširiti naše tržišče. Tudi na mednarodni ravni moramo ponuditi raznolike proizvode z ustreznimi cenami. Trenutno pri visoko kakovostnih proizvodih še nismo naredili vsega, kar bi lahko. Potrebujemo programe za promocijo. V tem kontekstu se mi zdi, da je izjemno pomembno, da v okviru politike promocije podpremo proizvode, širom Evropske unije, še posebej tiste proizvode, za katere skrbijo majhna in srednje velika podjetja. Razširiti se moramo tudi na nova tržišča in zagotoviti, da imajo MSP ustrezne pogoje za to vrstno širitev. Omogočiti moramo tudi združevanje proizvajalcev, ki bodo lahko na mednarodnih tržiščih nastopali skupaj. odpraviti moramo nekatere ovire, ki preprečujejo ljudem, da bi izvažali svoje proizvode. Potrebujemo inovacije, osveščanje in potrebne informacije glede točno določenih tem. Potrebujemo podatke, ki se nanašajo na izvoz. Potrebujemo kontekst novih tržišč. Po mojem mnenju je potrebno pripraviti tudi kampanje za osveščanje, s katerimi bomo informirali ljudi, tako da se bodo lahko prijavili k projektom zunaj Evropske unije. Potrebujemo nekaj pilotnih projektov na to temo. Potrebujemo tudi jamstva glede upoštevanja strukturnih zahtev, naprimer sledljivost, označevanje, javno zdravje, eh, dobrobit živali, ustrezni standardi na trgu dela in tako dalje. Vsi ti pogoji za naše kmetovalce morajo poskrbeti, da bodo proizvodi prav tako više kakovosti. Le tako bomo lahko nekaj pridobili s pomočjo vse vseh teh zahtev. Nimam veliko časa, ampak še vedno bi lahko nekaj besed posvetila preglednosti. Komisija mora pripraviti jasne smernice za države članice. Oceniti moramo programe, ki že obstajajo. Potrebujemo rigorozen sistem ocenevanja s konkretnimi kazalniki, naprimer kazalniki, ki se nanašajo na vedno večji tržni delež. In pa še trenutni program promocije in inovacij za kmetovalce. Mislim, da smo dosegli nekaj dobrih rezultatov s pomočjo teh programov. Vseeno pa se mi zdi, da potrebujemo bolj enostavne sisteme, še posebej, ko govorimo o upravnem bremenu. Poročevalec je že govoril o proračunu. Mislim, da bi morali imeti v tem kontekstu možnost zgodnejših plačil, predplačil v velikosti ene tretjine ali pa dveh tretjin. Čestitke poročevalcu za delo, ki ga je upravil. Strinjam se z usmeritvijo njegovega predloga. nismo prejeli dovolj eh, podrobnosti, ne vemo, kakšna je osrednja osebina, kar se tiče zagotavljanja trajnostne rabe virov. V tem besedilu govorimo tudi o zagotavljanju ustreznega plačila za kmetovalce. Vem, da ni veliko prostora v tem dokumentu, vseeno pa je potrebno tudi to vključiti vanj toliko o tem. Mislim, da lahko moji predlogi prispevajo k izboljšavi poročila. S tem bi lahko zagotovili, da, bodo, da bo to poročilo uh, ustrezno doseglo cilje, ki jih imamo. Hvala. Več vas je prijavilo za razpravo in prosim vas, da ste malo krajši, kaj ti želimo ob koncu uh, imeti tudi še sestane koordinatorjev Ajuzo najprej. Najlepša hvala gospod predsednik. Kratka bo. Mislim, da je to dobra priložnost, da pripravimo strategijo za promocijo proizvodov v Evropski uniji. To je bistvenega pomena. Izboljšati moramo vidnost evropskih proizvodov tako znotraj našega trga, kot tudi zunaj. Izboljšati moramo tudi kakovost ko gre za dobro počutje živali in zdravje. Razmišljati moramo tudi o lokalni distribuciji. To je del poročila, ki se nanaša na razvoj podeželja. Tukaj se strinjam s komisijo. Pristop, ki ga bomo obrali, mora biti širok. Ne bi smeli pozabiti na trajnostno proizvodnjo. V Evropski uniji je vsa proizvodnja trajnostna. Mislim, da smo pri tej temi na vrhu v svetu. Podpirati moramo tudi biološko pridelavo. Podpirati moramo vso tisto proizvodnjo hrane, proizvodnjo živil, ki prinaša neko dodano vrednost. Govoriti moramo tudi o oznakah izvora in o drugih oznakah. Ne želimo podpirati le teh proizvodov, ampak popolnoma vse evropske proizvode. Osredotočiti pa se moramo na izboljšanje promocije širom celotne Evropske unije. Imamo predloge iz več, za več držav članic, potrebno je izboljšati tudi vzvod kakovostnih oznak. Podpirati moramo tudi MSP-je. Toliko. Hvala, podpredsednik Paulson. Tak, herr ordförande, och tack, herr eh, Bové. Eh. Voilà. Gospod Bové. Torej, eh, mislim, da, zelo, da so zelo pomembni ti regionalni krogotoki za razvoj podeželja, kajti veliko je regij v Evropi, kjer iz eh, naravnih razlogov eh, je kmetijska proizvodnja zelo omejena regije, kjer eh, gre za velike oddaljenosti eh, do centralnih trgov. In zato potrebujemo boljše logistične povezave, da bi vse to delovalo. In zato je ta podrobnost pri razvoju podeželja pomembna in treba je se je posvetiti temu. Ko govorimo o lokalnih trgih in o bližnji proizvodnji, pot, moramo pri tem se spomniti, da danes že več kot 50 odstotkov evropskega prebivalstva živi v eh, aglomeracijah. Torej, Zato potrebujemo te znamke, naprimer eh, oznako geografskega porekla, tako da se ve, drugače bo v Londonu, v Stokholmu in, tako, v in tako naprej bodo ti proizvodi ostali nekako anonimni. Eh, in potem nekaj, kar se mogoče ne nanaša toliko na promocijo kmetijskih izdelkov, kar pa je bistveno za prihodnost, je ohranjanje tradicionalne hrane, tradicionalnih živil, eh, tradicionalnih eh, načinov pridelave. Torej imamo torej pristne metode eh, za proizvodnjo dobrih živil. In danes je bistvenega pomena, da v moderni kmetijski industriji, kmetijski proizvodni, ko imamo digitalizirane um, industrijske metode industrijskega proizvajanja, ki dobro delujejo, kajti možno je proizvesti zelo veliko, ampak s tem se nekako izgubljajo pristne metode proizvajanja, kakršne so bile običajne v preteklosti. Torej, naslednja generacija bo se soočala s povsem digitalizirano industrijo. To je ena plat medalje. Druga plat medalje, ki pa je prav tako pomembna, je, da biotska raznovrstnost in zato se moramo zavedati, da biotska raznovrstnost ni vidno samo vprašanje ohranjanja te biotske raznovrstnosti, eh, ohranjanja naravnih vrst eh, ali eh, torej gre tudi za ohranjanje lokalnih načinov pridelave uh, in torej pridelave rastlin, pa tudi tradicionalnih metod živinoreje in tako naprej. To se mi zdi bistvenega pomena, da bo zagotovljena rast tudi v prihodnje, tako da ohranjamo pri življenju te načine in da jih bodo lahko uporabljali tudi v prihodnje. Aranz Garcia in potem Luis Cabrasatos. Najlepša hvala gospod predsednik. Na kratko. Strinjam se z vsemi točkami, ki jih je izpostavila gospa Ejuso. Ko govorimo o tako pomembnih temah, bi se rada navezala na dve točki, ki jih je izpostavila. Vsi ti različni tipi proizvodnje in te niše, ki jih že podpira politika za razvoj podeželja, tukaj seveda želimo zagotoviti, da vsa ta področja ne bodo izgubila financiranja. A bo komisija povečala sredstva za izvajanje teh ukrepov, če bomo imeli sredstva v enaki višini, potem moramo biti izjemno previdni, ker ne bomo imeli denarja za promocijo. Denar, ki ga imamo trenutno v stebru za razvoj podeželja, mora tam tudi ostati. Mislim, da moramo pri promociji proizvodov pristopiti širše. Naš pristop mora biti širok in ambiciozen. Vsi živilski proizvodi morajo biti pokriti, ne glede na to, kakšni so. Še posebej se moramo osredotočiti na tiste države članice, kjer je proizvodnja živil pom zelo pomembna. Vprašanje mednarodnih trgov. No, morda takšne proizvode, ki so namenjeni mednarodnim trgom, ne bomo mogli promovirati na ravni EU. Kaj pa promocija, ko se znajdemo v tržni krizi, kaj torej storiti ko se trg znajde v krizi, ne smemo se osredotočiti le na kakovost. To je tudi dobra priložnost, da zagotovimo nov instrument za reševanje tržnih kriz. Nov instrument, ki bo pomagal vsem kmetovalcem. Hvala, Luis in potem Mark Trabela. Dobrigat, predsednik, me sreča. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom v imenu svoje politične skupine in v imenu poročevalke v senci, gospe Dončila, ki bo v Bruselj prispela prepozno, da bi se odrežila seje, sem želel povedati, da se strinjamo z osnovno smeritvijo poročila. V pretekli smo promocijo utemeljili na kvantiteti. Osredotočali smo se na to, da bi se nekako znebili preseškov v proizvodnji. Sedaj pa govorimo o visokokakovostnih proizvodih in o dani vrednosti. Imam nekaj osebnih komentarjev, ki bi jih rad podal poročevalcu. Potrebujemo promocijo. Res je. A ne vem, če jo lahko uporabimo pri boju proti krizi naprimer krizi, kakršno je povzročil e-koli v Nemčiji. Vseeno pa lahko s promocijo vzpostavimo zaupanje. O tem je potrebno še razmišljati, kako s promocijo pomagati tistim kmetovalcem, ki jih je prizadela kriza. Eh. Na kratko, gospod predsednik, Rad bi dejal, da je to poročilo gospoda Boveja zelo dobro, še posebej na tistih točkah, kjer govori o poreklu in o kakovosti in o spodbujanju lokalnih proizvodih. Ne želimo podpirati organsko, ekološko pridelanega krompirja, ki prihaja z druge strani planeta. Imamo tudi poglavje posvečeno trajnostnemu kmetijstvu, lokalnemu kmetijstvu, razvoju podeželja. Vedno je potrebno misliti tudi na trajnost. Imamo celo vrsto določ, ki veljajo tudi za druge odbore, naprimer eh, za odbor za okolje. In tudi tukaj v našem odboru bi jih radi upoštevali, naprimer, ko govorimo o lokalnem trgu imamo naprimer 18. odstavek, ki govori o sadju in mleku v šolah. O osveščanju. Spodbujati je potrebno povezavo med državljani ter kmetovalci. Tudi sam to vedno povdarjam. Ljudje morajo vedeti, da proizvodi, ki jih kupujejo, prihajajo iz lokalnih kmetij. In šole so odličen primer takšnega delovanja, odlična priložnost otroci lahko potem, ko odrastejo, prav tako postopajo drugače, ko nakupujejo. Grazie, Mark. Hvala, Mark Tarabella, High World in potem McGuinness. Uh, Hvala, gospod predsednik. Kot poročevalec v senci bi se rad zahvalil gospodu Joseju Boveju za odlično delo. Pogrešali smo celostno strategijo za promocijo. Mislim, da bi morala takšna strategija prinesti številne koristi kmetovalcem. Moramo se odzvati na nove izzive, ki obstajajo. Doda, uh, vzpostaviti je potrebno dodano vrednost v sektorju živil, sprejeti boljšo po politiko in spodbujati sodelovanje med instrumenti za promocijo. Državljani, potrošniki in kmetovalci morajo imeti dostop do preprostih instrumentov. Manj kot en odstotek proračuna za skupno kmetijsko politiko posvečamo promociji. To je premalo. Financiranje teh ukrepov je potrebno precej povišati. Potrebno se je zavedati visoko kakovostnih živil, ki jih proizvajajo eh, evropski kmetovalci. Te kampanje za osveščanje morajo biti jasno usmerjene in preproste. Če želimo, da evropski državljani in državljanke cenijo skupno kmetijsko politiko, potem moramo promovirati visoko kakovostna živila in dobro delo naših kmetovalcev. Podpirati moramo tudi lokalno pridelane proizvode. Morda bi lahko razširili ta predlog in ga osredotočili na kmetovalce. Ne smemo se osredotočili le na potencial za spremembe in spremembe drugačno distribucijo, ampak tudi na lokalno pridelavo. Razmišljati moramo tudi o širših tržiščih, o izvozu. Pomembno je, da gradimo na najboljših temeljih naše skupne kmetijske politike. Zavedeti se moramo številnih visokokosnih proizvodov, ki jih imamo. Obenem pa ne smemo pozabiti niti na niše, na nišna tržišča. Osredotočiti se moramo na potencijalna tržišča s pomočjo visokokakovostnih evropskih proizvodov. Potencijal za gospodarsko rast v številnih državah članicah je ogromen. V moji državi se je naprimer to tržišče povečalo za kar 12 odstotkov. Gre za inovativno industrijo, ki bi jo morali podpirati z dobro politiko promocije ki je učinkovita in ki jo potrošniki dobro razumejo. Pozdravljam scheme uh, v šolah. Okrepiti bi morali sodelovanje med kmetovalci in državljani. državljani. Previdni bi morali biti pri opredeljevanju kakovosti. Ne smemo povzročati dodatnega upravnega bremena in dodatnih kriterijev. Pripravili bomo tudi predloge sprememb na to temo. Hvala. Bene, grazie, onorevole Highward. Hvala, kolega Highward. In zadnja je na vrsti Marian McGuinness. Uh, Upam, da bom kratka, gospod predsednik. Hvala poročevalcu. Veliko dela imate pred sabo. Številke kažejo, da manj kot 24 odstotkov državljanov pozna organski logo, ki smo ga sprijeli. In le majhna manjšina pozna oznako geografskega porekla. Osredotočiti se moramo tako na naš notranji trg, kot tudi na zunanjo tržišče. Mlade, predvsem manj zanima kakovost in poreklo. Tisti, ki pravijo, da lahko šole odigrajo pomembno vlogo, imajo prav, ampak bojim se, da od šol zahtevamo preveč. Mislim, da moramo bolj poglobljeno razmišljati o tem, zakaj imajo mladi bolj globalni pogled na to industrijo. Če imamo mi prav, potem moramo mlade osveščati o naših usmeritvah. Vsekakor pa vam želim vse najboljše pri tem poročilu. Hvala. Hvala. Sedaj pa dam besedo komisiji, direktorju Pačeku, prosim. Merci, monsieur le président. Uh, ici, je voudrais me faire... Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da vas toliko podpira to pobudo za reformo. Ta podpora je izjemno pomembna, pripravljamo namreč nove zakonodajne predloge. Vaše poročilo bo torej prišlo ob pravem času. Vemo tudi, kako pomembno je nuditi podporo za visoko kakovostne proizvode z dodano vrednostjo. Govoriti pa moramo tudi o standardi za vse kmetijske proizvode. Promocija mora voditi k razvoju trga. Izboljšati moramo osveščenost o značilnostih evropskih proizvodov znotraj Evrope in zunaj naših meja. Številni člani odbora so o tem govorili, strinjam se. S poročevalcem in drugimi se strinjam tudi glede naslednjega. Kratke distribucijske verige so zelo pomembne. Podpirati jih moramo s sredstvi in z ukrepi za razvoj podeželja. Hvala, gospod predsednik, hvala za podporo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo spet Jozeju Boveju. Hvala. Delo se je začelo. Pričakujem z velikim zanimanjem vaše predloge sprememb in to delo ima seveda konkreten cilj. Komisija bo predlagala zakonodajni predlog in to zato moramo prispevati zelo jasne predloge. To je v našem interesu. Na vsak način je treba upoštevati tudi majhne trge ki jih je pretresla kriza in tam je treba sprejeti ukrepe proti tem težavam. Na eni strani imamo težave s prodajo presežnih izdelkov, po drugi strani pa so, im, imamo izdelke, ki jih moramo eh, promovirati še naprej, kljub krizi. In zato je tako nujna ta promocija. Treba jih je intenzivno promovirati, ker so visoke kakovosti in ker imajo visok uglit ne samo v Evropi, temveč tudi zunaj Evrope. Tudi ta vidik je treba vključiti v celoten svežen reforme skupne kmetijske politike. Ampak eh, hotel smo pozoriti samo na to, da se je treba posvetiti tudi tej točki. Hvala, sedaj pa smo pri naslednji točki na dnevnem redu 8. Poročevalka Julie Gerling je že tu in sicer gre za pravila za obračunavanje emisij in odzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odozimih. Torej, obravnavali bomo osnutek mnenja poslanke Gerling o predlogu komisije za pravila za obračunavanje emisij toplogrednih plinov in odzimov teh plinov, predvsem v povezavi z rabo zemljišč in z gozdarstvom. Predlog predvideva pravni okvir, ki, je, ki ga potrebujemo na tem sektorju, gre predvsem za gospodarstvo in za rabo zemlišč in to je treba gledati tudi s pogledom na 20 odstotno znižanje toplogrednih plinov, kar je cilj Evropske unije, besedo ima gospod Görling. Hvala, gospod predsednik. Je razmeroma kratko poročilo in to je tudi zelo enostavno poročilo. Mislim, da ne bomo potrebovali veliko časa za obravnavo. Želim na začetku povedati, da mnenja, da je to poročilo pa kljub temu zelo pomembno. Želim vas opozoriti na to, da če obračunavamo emisije toplogrednih plinov v zvezi z rabo zemlišč in z gozdarstvom, moramo ustvariti pravilen sistem obračunavanja za to, kajti to, česar si ne želimo v naslednjih letih, da bi se prepirali o tem, kako zbirati te številke in tu imamo možnost, da vzpostavimo pravi sistem obračunavanja, preden začnemo uporabljati dejstva in številke v prihodnosti. To je naša priložnost, da zastavimo ta okvir. Zato tudi pozdravljam predlog komisije in priznavam, da je to ambiciozen korak, ki gre v pravo smer. Vendar sem eh, podala tudi številne predloge sprememb na to besedilo, ki jih želim tu izpostaviti. Prvo pomembno vprašanje se nanaša na nacionalne akcijske načrte, to je deseti člen četrte priloge. Eh, jaz bi eh, črtala nacionalne akcijske načrte, kajti menim, da grejo predaleč. Če bi ostali v tekstu, naj ostanejo eh, prostovoljni in bolj fleksibilni po naravi. Eh, torej, mislim, da je obveznost, da morajo ti načrti biti v skladu s predlogi komisije preveč omejujoča. In mislim, da bi to bolj škodilo načrtu, kot pa mu koristilo. Priznavam, da to mogoče ne bo mnenje vodilnega odbora. Tako da bo verjetno treba sprejeti kompromis, ampak mislim, da je prav, da začnem prav s to točko. Druga pomembna tema v tem o, o, mnenju je prilagoditev sektorja LULUCF z mednarodnimi konvencijami, predvsem s konvencijo iz Durbana. Ta predlog je bil eh, pripravljen pred eh, eh, konferenco pogodbenih strank v Durbnu, ampak mislim, da je to treba prilagoditi s konvencijo. Gre predvsem za opredelitve pojmov v drugem členu in tudi v devetem členu, ko gre za obračunavanje pri nacionalnih težavah. Potem delegirani akti. Priznavam, da, je, da so delegirani akti kočljiva stvar in da je to pogosto tudi predmet spora med komisijami, med uh, inštitucijami, ampak mislim, da je to treba spremeniti. Včasih v četrtem členu bi črtala te eh, delegirane akte pri splošnih pravilih in tudi pri pravilih za obračunavanje v gospodarstvu. Včasih pa sem besedilo samo malo prilagodila, naprimer 9.5, kjer uporabljam manjše spremembe, minor changes. Eh, torej, zakaj sem črtala te delegirane akte tu in tam, eh, mislim, da je to zelo politizirana tema. Zato um, morajo, zato je treba to revizijo opraviti v rednem zakonodajnem postopku upoštevanju vseh eh, zakonodajalcev. In s tem sem tudi končala svoje poročilo. Hvala, kolegi Gerling, in sedaj bomo začeli razpravo. Tudi tu se jih je nekaj prijavilo in prosim, prosim pa koordinatorje, da ostane od dvorani, kajti po tej točki sledi sestanek. Eh, koordinator eh, je gospod Polsen. Najprej gospa Polsen. Hvala. Želim se zahvaliti pripravljalki mnenja za to durbanizacijo poročila plačila. Mislim, da je to zelo dobro. Ampak kljub temu imam tudi resen pomislek eh, v zvezi z vašim predlogom, kajti moramo eh, misliti in upoštevati Evropo, ko govorimo o gozdovih in gozdarstvu. Velika razlika je med eh, južno Evropo in gozdarskimi problemi na jugu Evrope in z eh, uh, gozdobi in, tam, in problemi na severu. Torej, uh, um, torej na severu se pač poskuša ohranjati oziroma na jugu se uh, poskuša predvsem ohranjati gozdove, pri čemer se soočamo s težavami, kot so požari, naprimer vsako leto in to, kar se trenutno dogaja naprimer v Valenciji z um, velikimi gozdnimi požari. In tam nastajajo med najhujšimi tam na, nastajajo hude emisije, ki vplivajo na podnebne spremembe. Torej, to je najhujše, kar si lahko človek predstavlja. Torej, realnost je med državami zelo različna. Če eh, izhajamo iz Švedske, odkuder prihajam, je problematika tam povsem drugačna, kar zadeva eh, sposobnost skladiščenja CO2. -ja torej sposobnost naših gozdov. Pri nas je včasih tako, da je preveč vode in treba je najti nekako kompromis med sploš, splošnimi pravili, upoštevajoč, da če vedno iščemo neke skupne standarde za zelo različne situacije, za nasprotujoče si situacije to ni nujno zelo pametno. Treba je upoštevati regionalne okoliščine. Eh, Polson in potem, oziroma eh, gospa Kösting. Hvala, hvala poročevalki za opravljeno delo. Pristop, ki ga je izbrala za poročilo, se mi zdi, pristop se mi zdi zelo dober. Cilji so nesporni, Eh, ki so povezani z sektorjem LULUCF. Ampak pogosto vemo, da eh, do, če nekaj mm, dober namen eh, ni nujno tudi porok za do, dober rezultat. Torej, sistem kazalnikov in pravilne številke, to je povedala poročevalka in to je treba na vsak način prilagoditi in spremeniti, kar se ne sme zgoditi in tudi podpredsednica Polsen je odgovorila, se odzvala na to. V Evropi imamo številne razlike na področju kmetijstva. E, ponekod ima kmetijstvo velik potencial proizvodnje biomase in tam se potem izbere Eh, pristop, da se gost naj ne bi več uporabljal. Torej, to uh, se nikakor ne sme zgoditi. Pr masivne pomisleke imam uh, glede na birokracijo, ki bo nastal s takšnim sistemom. In tu želim uh, opozoriti na to, da moramo biti zelo previdni s, eh, o, pogledom na e, razprave, pogajanja o eh, reformu skupne kmetijske politike. Vidim, da bo kmetijstvo in gozdarstvo se soočilo še, še z več e, upravnimi bremeni in e, računica stroškov in koristi včasih se ne izide. Tudi kar je zadevala poročevalka o upoštevanju nacionalnih akcijskih načrtov, jo podpiram v njenem mnenju. Se zagovarjam sisteme spodbud vse, kar pa pomeni obveznost, nekako usiljene obveznosti, pa prinaša samo zmirno korist. Če nam uspe vzpostaviti spodbude, naprimer na področju kmetijstva ali tudi okolja, potem dosežemo veliko večjo korist, kot pa če kmetovalce vedno silimo, da nekaj da izvajo neke ukrepe. Nisto velja tudi za nacionalne države. Mislim, da komisija preveč se omešava v pristojnosti držav članic in da moramo te stvari malo razostriti. Hvala. Hvala, Elizabet. Gospod Anju in potem McGuinness. Well, Chairman, you know from me, you can expect something slightly different on this subject. Ver, gospod predsedujoči, jaz na to gledam malo drugače in to verjetno tudi pričakujete. Torej, če si to ogledamo, naslov pravila za obračunavanje emisij in oduzimov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih povezanih z rabo zemljišč, spremimbo rabe zemljišč in gozdarstvom. Torej, birokracija že veje iz, te, iz tega. E, Torej, moramo vse to obračunavati, emisije in tudi oduzime, vse to je treba upošti, eh, eh obračunavati. Kaj pa lahko eh, nekdo, ki se s tem ukvarja kmet, res lahko prispeva k temu? Torej, zeleni lobby že spet otežuje življenje kmetom, eh, za katere pravijo, da jih podpirajo. Eh, torej, Eh, predvsem eh, to, kar piše tu, je predvsem v interesu zelenih lobistov in mislim, da je to vse skupaj smešno, vse, kar eh, raste na neki kmetiji, absorbira CO2 in več, ko je CO2 hitreje, bo do rasli pridelki in tudi trava. In višja, ko je raven CO2 ja v ozračju v primerjavi pred 30 leti, torej kljub temu ne nimamo uh, toplih zim in uh, uh, suhih vročih poleti kljub uh, napovedim. Danes je 9. juli. Jaz sem že do sedaj je na moji kmetiji um, deževalo toliko kot v povprečju v juliju in maja in junija je tudi preveč deževalo. Um, in zato se mi zdi, da je ta teorija povsem um, ne, neumna in eh, če bi eh, delovala, bi moja kmetija eh, eh doživila propad. In, eh, verjetno bi mi tudi črtali neka eh, neposredna po, eh, plačila in verjetno bi moral investirati svoj denar eh, bolj za te stvari, da bi potem pravilno obračunaval. Yes, Marian. Agnew, eh, Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti gospe Görling za poročilo, eh, ki je, mislim, da zelo uravnoteženo. S tem, kar pravi gospod Agnew, se ne moremo pa vsem strinjati in da bi vsi kmetje se odzvali, odzivali tako. Torej, Jaz sem zelo zaskrbljena, kar zadeva praktično izvedljivost tega, kar piše tu. In eh, zato pozivam vse, ki predloga komisije niso storili, da to preberejo, kajti to seveda vpliva na kmet, kmete in kmetijsko pridelavo. E, mislim, da nastaja nova situacija za kmete. E, Eh, komisija ima seveda pri tem določene namene, ampak to za kmete pomeni dodatno kompleksnost in birokracijo. Naprimer, akcijski načrti podpiram gospod Garling, mislim, da je to prevelika obremenitev in mislim, da uh, se moramo tudi vprašati, ali smo sploh v stanju to pravilno obračunavati na, pri kmetijskih dejavnostih. Potem tudi obvezno poročanje o traviščih, eh, o poljih in tako naprej. In to v določenem časovnem roku to ne bo šlo. Zato pozivam odbor za kmetijstvo, da si to zelo natančno prebere. In tudi odbor za okolje se bo danes ukvarjal s tem. Ker gre tudi za reformo skupne kmetijske politike, bi se lahko zgodilo, da to področje ne bo dobilo pozornosti, ki mu gre. Eh, in zato se zahvaljujem poročevalki, jaz bom tudi vložila predloge sprememb, moramo zagotoviti, da bo ta razprava postala vidna in da se bomo ustrezno posvetili tej temi. Hvala, Marjan, to je zelo pomembno. Torej, treba si je zelo pozorno prebrati predlog komisije. Sedaj pa dobi takoj besedo predstavnik komisije ki je gospod Holson iz uh, Generalnega direktorata za okolje, prosim. <clears throat> Hvala. Iz Generalnega direktorata za podnebje sem. Ampak hvala, da ste mi dali besedo. Hvala poročevalki za dobro delo. To je seveda težko dostopen dosje. Veliko je tehničnih podrobnosti, tehničnih. Eh, eh, kratice, ki prihajajo iz mednarodnih pogodb in poročeval, ki je uspelo eh, nekatere teh vidikov, tudi tehničnih podrobnosti, vključiti na razumljiv način. Eh, in to bi lahko označili kot urbanizacija, smo danes slišali. Hvala za to. Torej, eh, mislim, da moramo povdariti, da je to predlog za sklep o pravilih obračunavanja. Se pravi, da se to eh, naslavlja samo na uradnike držav članic in gre za pravila za obračunavanje, ki se potem pretvorijo eh, v to, kako Eh, pač eh, države članice potem zbirajo številke, torej niso predvidene politični ukrepi in tudi ne, to ne pomeni nobene birokracije za kmete. To eh, nam bo, mora biti jasno, kar se zgodi v politič, na političnem področju je seveda odprto, ampak v glavnem gre za uh, Durban in za to, kako v nekem nacionalnem sistemu zagotoviti zbiranje ustreznih številk. Ampak eh, tudi mi se že veselimo seveda nadaljnih razprav o tem dosjeju. Hvala. Eh, eh, hvala predstavniku generalnega direktorata za podnebje in sedaj dajem besedo spet naši poročevalki, gospe Julie Gearling. Hvala, gospod predsednik, da se malo odzovem na pripombe torej, kar zadeva eh, gozdarstvo, se veselim predlogov sprememb, ki jih bom seveda rada vključila in strinjam se s tem, da so seveda regionalne razlike in da je treba upoštevati te razlike. Hvala vsem za prijazne pripombe in besede, razen seveda to, kar je eh, povedal gospod Engnju, ampak on nikoli ni prijazen do mene. Hočem samo povedati, da je. Eh, predstavnik generalnega direktorata za podnebje pravilno povedal, gre za nalogo držav članic in ne za naloge, ki jih morajo izvajati kmetije. Razumem seveda tudi pridržke gospoda Agnewa in tudi gospe McGuinness, da če bo vse potekalo po načrtu, bo to vplivalo na to, kako bo generalni direktorat za podnebje ali okolje poskusil organizirati um, torej, rabo zemljišč. Torej, vem, da smo trenutno pač eh, v težkih časih in pod pritiskom, ampak mislim, da je v moji odgovornosti in v odbornosti našega odbora, da bo to ostalo čim bolj enostavno, čim bolj nezapleteno na tem ni boju. Jaz prihajam iz odbora za okolje, kjer poskušajo vse stvar bolj zaplesti, več pravil in kar bi seveda otežilo vso stvar. Mi moramo biti zelo odločni in zato je moje poročilo enostavno in v prihodnosti se bomo seveda še pogovarjali o tem, ko bo šlo potem za temeljna pravila za obračunavanje teh emisij. Hvala poročevalki. Hola. Albert Dis eh, je še prosil za besedo in mu dajem besedo. Hvala, gospod predsednik. Imam, za poročevalko imam eno vprašanje. Berem, da je na severnoameriškem kontinentu bilo prej 200 milijonov bizonov in eden od njih je eh, emitiral do 600 kilo, eh, litrov metana devetnajst so jih eh, iztrebili, eh, od okoli devetsto jih je bilo samo še tristo. Ali je bilo to iztrebljanje prispevek eh, k boju proti emisijam in proti podnebnim spremembam? Ne, mislim, da poročevalki ni treba odgovoriti na to. Mislim, da ni nujno odgovoriti na to. Hvala vsem, s tem smo končali obravnavo tega točk, te točke. 4. septembra eh, ob 12. uri je rok za vložitev predlogov sprememb. In želim vas opozoriti, mogoče nisem dovolj povdaril, kar zadeva poročilo BOV o promociji eh, je rok za vložitev predlogov sprememb 28. august. Hvala vsem. S tem je, smo končali današnjo sejo odbora in vidimo se jutri spet ob 9.30. Prosim pa koordinatorje, da ostanejo v dvorani, tako da lahko takoj opravimo sestanek, ki je bil predviden za jutri. E, torej, na kratko prekinjamo.